parece bien, vamos a empezar. Kolegi, začeli bomo z današnjo sejo. Torej, začenjamo s sejo. Torej, po tem tednu svetega šuma na se poslanci težko vrnejo nazaj v Brusel, ostale bi kar doma. Tako da zgleda, da bo prisotnih zelo malo poslancev. Kar se tiče sporočil, jutri bomo na mesto ob dveh začeli ob eh, treh, torej ob 15. uri popovdne. Um, toliko, da ste o tem obveščeni. Um, imajo dokakšen ugovor proti dnevnemu redu? Ne, potem je dnevni red sprejet. Um, tretja točka na dnevnem redu je predstavitev poglobljene analize ki jo je naročil ta odbor. Predvsem jaz sem se zauzemala za to študijo ob podpori koordinatorjev. In sicer gre za poglobljeno analizo državne pomoči in financiranja Evropske unije. Torej, ali je to dvoje združljivo? Večkrat eh, smo tukaj naleteli na probleme, na nejasnosti, eh, zlasti, ko gre za različne programe. Gre za vprašanje, v kolikšni meri sredstva iz proračuna javnost dojema kot eh, pomoč ali pa kot nekaj kompleksnega, kot neko administrativno breme, ki uradnikom zapleta življenja. Zato smo um, naročili to študijo. Zahvaljujem se uh, gostu, ki je danes z nami. To je profesor na Evropski akademiji in univerzi v Maastrichtu, Fedon Nikolaides. Uh, profesor je strokovnjak za te teme. Gosp gospod Nikolaides, izvolite besedo za predstavitev študije. Ja. Um, thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hiter odgovor na vprašanje v naslovu študije je odvisno kot sem pojasnil tudi v študiji, eh, torej govorim o javnem ukrepu, ki predstavlja državno pomoč, to pojasnjujem v prvem poglavju, zato mora biti zadovoljeni štirje kriteriji. Prvič, eh, sredstva podeluje eh, država podjetju, drugič, transfer sredstev mora predstavljati neko prednost, neko korist, ki jo podjetje ne more dobiti pod običajnimi tržnimi pogoji. Tretji kriterij. Ukrep mora biti selektiven v smislu, da so do tega upravičena samo določena podjetja eh, oziroma določen tip podjetij. Četrtič, ukrep lahko izkrivi uh, konkurenčnost na, netronje, na notranjem trgu. Če so vsi trije kriteriji izpolnjeni, potem to predstavlja državno pomoč in uh, s tem povezani člen v, eh, v pogodbi o delovanju Evropske unije pravi, da to ni združljivo z enotnim trgom. Ampak uh, To pravilo kompatibilnosti ni absolutno. Obstajajo namreč eh, določene izjeme. Včasih trg pač ne deluje tako, kot eh, bi mi želeli in zaradi neuspešnosti trga lahko država poseže v gospodarstvo in eh, popravi to nedelovanje trga. Poglavje dve se osredotoča na vprašanje, kaj je državni vir. Pogodba tega ne pojasnjuje. Imamo pa veliko precedenčnega prava eh, iz zadnjih 60 let, eh, ki govori o eh, državni pomoči. Eh, člen 1071 e pravi, da gre za sredstva, ki jih podeli država oziroma tukaj razlik, se zdi, da razlikuje med državami članicami in državo. Interpretacija sodišča, ko gre za države članice, je naslednja. Javna oblast na katerikoli eh, ravni upravljanja, torej lahko gre za regionalno, lokalno ali pa nacionalno. Eh, vlado, če gre za telo, ki izvaja državne pristojnosti in če to telo izplača sredstva iz svojega proračuna, potem to pomeni prenos sredstev iz države članice. Naslednji del oziroma državni viri zajemajo tudi vsa sredstva v kakršnokoli obliki iz entitete, ki ni javni organ, ampak ga nadzoruje država. Tipična entiteta, ki spada v to kategorijo, je naprimer podjetje, ki je v lasti eh, države. Država ima v lasti več kot 51 odstotkov tega podjetja. To pomeni, da država Eh, finančni minister lahko imenuje ali pa razpusti odbor tega podjetja. Država torej, država torej s pomočjo tega odbora vpliva odločilno na odločitve tega podjetja, te entitete. Evropsko sodišče je večkrat ugotovilo da ni dovolj, da je podjetje v lasti države. Zakaj? Zato, ker imajo podjetja komercialno življenje tudi zunaj domene javne politike. Recimo, gre za primer banke, ki je v lasti države. Država načeloma lahko banki eh, naloži, kaj mora storiti, ampak tega ne počne vedno. Torej, poleg eh, tega, da je podjetje v lasti države, je pomembno tudi to, da mora biti odločitev o transferju plot odločitve države. Torej, treba zagotoviti dva pogoja, nadzor in pa um, odločitev o transferjih, imputation v angliščini. To je torej vsebina drugega poglavja, ki omenja tudi nekatere primere precedenčnega prava oziroma sodbe Evropskega sodišča o tem. Potem tri. Evropska sredstva. Teoretično bi morala evropska sredstva biti izuzeta iz člena 107. 107 se namreč nanaša na države članice in na državne vire. Ne govori o Evropski uniji. Evropska unija ni članica sama po sebi. To je logično nemogoče. No, ampak. Ker večina evropskih sredstev mora iti skozi javno, javni organ. Ponavadi je to eh, upravljalna enota. Ta ima diskrecijsko pravico za to, da odloča o tem, eh, katera podjetja so upravičena za ta sredstva in pod kakšnimi pogoji. to pomeni, da država nekako izvaja nadzor nad temi sredstvi. To je res, kaj ti. Poglejte si primer strukturnih sredstev. Države članice morajo pripraviti operativne programe, operativne programe mora odobriti komisija, ampak ti operativni programi so precej splošni, ne uh, um, določajo natančno vseh ukrepov in pa ne govorijo o pomoči posamičnemu, vsakemu posamičnemu podjetju, ki dobiva finančno pomoč um, na podlagi tega operativnega programa. Država ima torej tukaj kar veliko diskrecijsko pravico in ta diskrecijska pravica lahko državi omogoča, da izkrivlja konkurenco. Zato je tolmačenje naslednje če gre do evropska sredstva skozi kanal, na, ki ga nadzoruje država, potem je to državni vir in zaradi tega je, so ta sredstva podvržena pravu državne pomoči, kaj ti sicer lahko izkrivlja konf, konkurenco. V tretjem poglavju preučujem primer sredstev, ki so upravljana na ravni držav članic, to pomeni strukturni skladi, kohezijski skladi in pa skladi za razvoj podeželja. Potem v poglavju 3.2 preučujem sredstev. Preučujem sredstva, ki jih upravljajo na evropski ravni. Tukaj gre recimo za raziskovalna sredstva, kozme, EIB, e Torej gre za upravljanje eh, sredstev strani Evropske komisije. Finančna podpora gre tukaj neposredno podjetju. Finančno pomoč eh, ne poteka po kanalu, ki ga nadzoruje država. Nacionalni organi zato za svojimi odločitvami ne morejo izkrivljati konkurence na notranjem trgu. evropska sredstva, s katerimi se upravlja na evropski ravni, niso državna pomoč, eh, kakor eh, je ta definirana v 107. členu. No, ampak eh, življenje seveda ni vedno enostavno. Zato sem v zaključnem delu analize zapisal, da obstoječa zakonodaja govori tudi o potrebi potem, da morajo sredstva, s katerimi upravljamo na evropski ravni, biti usklajena za pravili državne pomoči. To je prav, kaj ti dosledno spomeni, da tudi sta sredstva ne smejo izkrivljati konkurence na netranjem trgu. Tako da ne glede na to, na kateri ravni so upravljani programi na nacionalni ravni ali pa na evropski ravni, ne smejo skrivljati konkurence. To je logično. Ampak, ko preberemo, da morajo biti, pravilna, da, da morajo biti pravila skladna za pravili državne pomoči ali da bi morala biti eh, izvajana v skladu za pravili državne pomoči, to ustvarja zmedo izpostavlja se vprašanje, kako naj tolmačimo skladnost ali pa doslednost v zvezi z eh, državno pomočjo. Ko govorimo o tem, da države članice spoštujejo pravila državne pomoči, potem jasno vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da uporabljajo uh, uredbo splošnih, o, skupin, o splošnih skupinskih izjemah Eh, torej, da morajo o državni pomoči obvestiti Evropsko komisijo oziroma če eh, ukrep ne spada v obseg uredbe o splošnih skupinskih izjemah, potem mora država članica zaprositi za predhodno avtorizacijo strani komisije, preden eh, začne izvajati nek ukrep. Ko gre torej za države članice, zelo dobro razumemo, kaj pomeni skladnost. Ampak, ko govorimo o sredstvih na evropski ravni, pa ni več tako jasno, kaj pomeni skladnost. razen mojega tolmačenja, da morajo ta sredstva, eh, da ta sredstva ne smejo povzročati skrivljanja konkurence. Eh, no, eh, tega ne sme narediti ne komisija, ne Evropska investicijska banka. Potem. Tri pika tri. Tukaj gre za primer, ko države članice dobijo strukturne sklade in potem imajo države članice možnost, da ta sredstva eh, vrnejo v Evropsko investicijsko banko, zato da lahko ta upravlja za temi sredstvi v okviru enega izmed svojih programov, torej programa EIB. To se zgodi zelo redko in eh, samo v primeru finančnih instrumentov. Nimam nobenih podatkov o odstotnih deležih, torej o tem, koliko, um, s koliko finančnimi inštrumenti se upravlja na evropski ravni in koliko držav članic uporablja to možnost. Ampak na podlagi svojih opažanj sem ugotovil, da so samo približno tri države članice se odločile za to možnost. Torej, strukturni skladi so evropska sredstva, ampak če države članice vrnejo ta sredstva na evropsko raven, če s temi sredstvi potem upravlja EIB v skladu za svojimi lastnimi pogoji in pravili, potem to ni državni vir. In potem v primeru teh sredstev ni treba spoštovati pravil državne pomoči. Ampak povedal sem, da so takšni primeri zelo redki. Zadnji del poglavja, tretjega poglavja, obravnava primere eh, povezane z EFSI-jem, z Junkarjevem načrtu. Cilj tega sklada je, da bi z evropskimi sredstvi spodbudili sodelovanje zasebnih podjetij, zasebnega sektorja. Gre za vzvod za zasebne investitorje. Vendar pa to ne izključuje možnosti, da v tem eh, sodelujejo tudi države članice. Če države članice sodelujejo pri tem, če vlagajo svoj lastni, svoja lastna sredstva, pa da jim gre tukaj za državne vire in potem morajo takšni ukrepi spoštovati pravila državne pomoči. Zaključki v četrtem poglavju so torej naslednji. evropska sredstva, ki jih upravljajo države članice, za programe, ki jih oblikujejo države članice same in ki jih nadzoruje države članice same, morajo spoštovati pravila državne pomoči. To je jasno. Tukaj ni dvoma. Evropska sredstva, ki so upravljena na evropski ravni, morajo načeloma tudi spoštovati duh pravil državne pomoči, zato da ne bi prišlo do nepotrebnega izkrivljanja notranjega trga. Tako da v tem smislu je tudi to usklajeno z pravili državne pomoči. Moje priporočilo je naslednje. Ko bomo sprejemali ta pravila za naslednjo obdobje po letu 2020, bi jaz odstranil omembo državne pomoči. Ta omemba ni potrebna. Tisti, ki upravljajo sredstva na evropski ravni, so komisija in pa druge institucije, ki ne želijo izkrivljati konkurence na notranjem trgu. Dovolj je, da eh, je v zakonodaji zapisano, da ne sme priti do izkrivljanja konkurence. In potem bi se s tem izognili tej zmedi, ki nastane zaradi omembe državne pomoči. Potem se ne bi nič eh, spremenilo, izognili bi se tej zmedi, še vedno pa bi zagotovili, da ne prihaja do izkrivljanja konkurence. Hvala. La conclusión. Ja, uh, vi ste dobro pojasnili, kakšna je kompleksnost tega naš, teh, naših prizadevanj za poenostavljanje. Zahvaljujem se vam za vašo predstavitev. Želela bi dati eh, besedo še direktorju generalnega direktorata za konkurenčnost, to je Kalte Group. Izvolite. Prosim za vaš odziv, preden damo besedo poslancem. Zanima me vaš odziv na to predstavitev. Uh, Hvala, da mi dajete besedo. Hvala, Uh, ja, uh, dejstva v analizi so pravilna, to me ne priseneča, kajti profesor Nikolaides uh, je zelo dobro znan na področju nadzora nad državno pomočjo, zato me ne priseneča, da je njegovo poročilo zelo uh, kakovostno. Naj še enkrat poudarim to, da je odločilno vprašanje pri tem, ali gre za državno pomoč ali ne, predvsem to, kdo sprejema odločitev. Če je to država članica, potem je to državna pomoč, tako je že od leta 57, od takrat imamo ta pravila o državni pomoči. Če je Evropska unija tista, ki odloča o tem, kako porabiti sredstva, katero podjetje dobi koliko sredstev, potem to ne spada uh, v obseg državne pomoči. Ampak treba je zagotoviti določeno stopnjo doslednosti med tem, kako Evropska unija porablja denar in kako denar porabljajo države članice. Zato moramo. Uh, glavna načela državne pomoči upoštevati tudi pri programih, ki jih oblikuje Evropska komisija. Tukaj gre recimo za um, addition to what would also happen without the intervention by the union. Za dodatnost ali prinaša evropska sredstva dodano vrednost in pa eh, to načelo, da evropska sredstva ne nadomeščajo zasebnih sredstev, sredstev priva, privatnega sektorja, ampak jih dopolnjujejo. To so osnovna načela, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju evropskih programov, zato da se izognemo temu, da bi bili evropski programi tisti, ki izkrivljajo konkurenčnost. Kar se tiče priporočil, v poročilu komisija se strinja, da morajo biti pravila kar se da jasna. Kako to najbolje doseči, pa je seveda lahko predmet razprave. Uh, no, in uh, razprava o naslednjem večjednem finančnem okviru nam ponuja dobro priložnost za razpravo tudi o tej temi. Sí, no sé si de los... Hvala. želi kdo zastaviti kakšno vprašanje od prisotnih kolegov. Jaz sem že želela profesor zastaviti nekaj vprašanj in sicer. V vaših eh, ugotovitvah ste zapisali, da bi bilo za večjo jasno zakonodaje treba zapisati v zakonodajo samo to, da ne sme prihajati do izkrivljanja konkurence. No, ampak upoštevajoč tudi to, da smo ravno kar začeli z razpravo o predlogu komisije o naslednjem večjem finančnem okviru, uh, smo se že srečali z takšnimi predlogi ali pa projekti, programi. kjer nekako prihaja do mešanice različnih sredstev. Gre recimo za dolgoročne projekte, kot so transportni projekti, uh, um, gre za projekte evropskih omrežij, za pristanišča in tako naprej. Ko se o tem sprejemajo odločitve na evropski ravni, Torej, ko na evropski ravni preučujemo te projekte, lahko z našimi odločitvami že nekoliko vplivamo na to, kakšni programi bodo izvajani, za kakšen koridor se bo odločila država, se bodo odločile države članice znotraj evropskega omrežja, tako da um, tukaj že nekako uh, obstaja možnost tudi zato, da države članice pri takšnih kompleksnih, dolgotrajnih projektih eh, uporabijo tudi državno pomoč. Pri takšnih projektih obstajajo pač različni viri financiranja. Vi ste predlagali naslednjo poenostavitev, da bi torej zakonodajo zapisali samo to, da ne sme priti do izkrivljanja konkurence. In jaz vas sprašujem, na kakšen način bi lahko to nadzorovali, kako bi lahko zagotovili, da ne, prihran, da ne prihaja do uh, eh, izkrivljena konkurence, ko se financirajo takšni dolgoročni obsežni projekti. Zastavili ste mi zelo težavno vprašanje. Saj je treba pri tem vprašanju upoštevati številne vidike. Res je, da so si nekateri projekti v različnih državah članicah zelo podobni in so si zaradi tega tudi konkurenčni. Ko se država članica glede uporabe sredstev odloča sama, potem Evropska komisija uporabi logiko državne pomoči, ko država članica priglasi financiranje tega projekta. To pomeni, da se na ta način uravnovesi negativne učinke in pozitivne učinke. Torej pozitivne učinke pomoči v razmeru do negativnih učinkov izkrivljena konkurence. Ko pa se komisija na osnovi seznama različnih projektov odloči, katerega bo financirala, kot se naprimer dogaja pri večjih prometnih projektih, potem mora biti pri tem uporabljena ista logika v smislu tega, katere so koristi za Evropsko unijo v celoti. In ali je mogoče projekt umestiti v obseg prioritet Evropske unije, Ali se zdi, da bomo s projektom zapolnili vrzel v obstoječi mreži, predtem pa upoštevali po drugi strani tudi morbitne negativne učinke, ki jih lahko projekt ima na konkurenčnost. Ne glede na to, ali EU financira projekt in se Evropska komisija odloči, ali pa je država članica tista, ki financira projekt in se glede tega odloča, je uporabljeno načelo čisto isto. Ali projekt ustvarja več koristi kot pa negativnih učinkov, torej izkrivljanja trga. Seveda, ko se država članica odloča glede projekta, si želi seveda čim več koristi zase, kar največ, kolikor je možno in morda ni nujno, da si želi poskrbeti za horizontalne učinke po celotni Evropski uniji. Lahko vidim tudi določeno komplementarnost, morebitno na vzkrižje, obenem pa vidim tudi dopolnjevanja med različnimi projekti, glede katerih se odločajo na ravni Evropske unije, pa so vendarle torej zasnovani skupni evropski koristi v prid. Nekateri projekti pa so bolj usmerjeni koristi posamezne države članice. Osnovno načelo mora biti enako. Porazdelitev učinkov pa ni nujno enako. Ampak zato predvidevam, da imamo financiranje na ravni EU, saj nam to daje dodano vrednost poleg vrednosti, ki nam jo dajo odločitve posamičnih držav članic. Morda sem to razpravo nekoliko poenostavil. Ne moram namreč zanikati dejstva, da je lahko podrobna ocena projektov zelo zahtevna, še posebej, ko gre za dolgoročne projekte. In to delo ni vedno najbolje opravljeno. Poznamo številne primere, pri katerih so države članice posamično načrtovali velike projekte, naprimer pristanišča in pa letališča. Vemo, da zaradi tega, ker so bili te projekti zasnovani individualno, vendar pa ne v okviru delovanja posamček pristovnega organa, so si ti projekti medsebojno dolgoročno škodili. To ni skrivnost. Evropsko računsko sodišče je v več posebnih poročilih dejansko prišlo do sklepov, da zaradi tega, ker nimamo holističnega pregleda nad vsemi projekti, ki se zasnujejo ter izvajajo v različnih državah članicah, morda tudi ne izkoristimo teh projektov na najboljši način. Gre pa tukaj bolj za vprašanje koordinacije, usklajevanja in ne toliko vprašanje na vzkrižja med tem, kar počno države članice na eni strani in na drugi strani Evropska unija. Protanta. Bi z konceptom evropskega interesa lahko vse. In vendar je veliko drugih projektov, ki jih financira Evropska unija, pa se sredstva stekajo preko pristojnih organov držav članic. In v tem primeru se ustvarja do. <clears throat> Thank you. I want to make a distinction. Poravnava moja študija in drugim stvarem. Tukaj gre za zmedo, do katere prihaja zaradi skladnosti s pravili državne pomoči. V vaših pripompah pa mislim, da ste se sklicevali na nekaj drugega, ki bi preučila učinek konkurenčnosti v povezavi z financiranjem na ravni EU. Morda ta študija ali pa poročila Evropskega računskega sodišča, kjer je šlo predvsem za infrastrukturne projekte. V tem primeru so bili ugotovljeni veliko bolj negativni učinki konkurenčnosti oziroma izkrivljeno konkurenčnosti. Infrastruktura lahko postane popolnoma neuporabna, če razliko znamo na to pa še financiranje raziskovanja in podjetništva. Mislim, da je v tem primeru konkurenčnost zdrava. Dobro je, da se različni projekti iz različnih držav članic EU potegujejo za iste sredstva, saj to pomeni, da bo najboljši projekt zmagal in najboljši projekt bo ustvaril tudi več koristi za Evropsko unijo v celoti. Prvi. Bolj pa me skrbijo za tiste, bolj pa me skrbi za tiste sredstva, zaradi katerih prihaja do konkurenčnosti infrastrukturnih projektov. Tukaj se na to določeno delo podvaja in zaradi tega prihaja tudi do izgube sredstev. Treba je torej razmejevati oziroma ločevati med vprašanjem izkrivljanja trga v povezavi z financiranjem na ravni EU. Tukaj gre za dva ločena vidika. No sé si alguno de mis colegas, si no le pediría al director que. ¿Želi še kdo od kolegov besedo? Če ne, bi prosila direktorja, da pokomentira statistike o primerih velikih projektov, kjer prihaja do različne uporabe po eni strani evropskega financiranja skozi sklade in pa interesov držav članic, da določajo del projektov s pomočjo državne pomoči. Ali... So, Včasih se res pojavijo projekti z več viri financiranja, pa zato uporabljamo načela, ki so predvsej podobna tistim načelom, ki jih Evropska komisija uporablja pri izbiri projektov v okviru TNT ali pa instrumenta za povezovanje Evrope. Mislim, da je to zelo vezano na transparentnost, na jasne kriterije pred izbiro projektov, potem tudi primernost in strop načela, ne glede na to, odkje prihajajo sredstva. Načela, ki se uporabljajo pri centralno upravljanjem. Razume se, da vsak evro, ki ga vložimo v gospodarsko dejavnost, v komercialni projekt, bo imel učinek na konkurenčnost. Ta učinek je treba primerno omejiti in poskrbeti za to, da se zagotovi prevlada pozitivnih učinkov projekta. Tako bi se mi lotili takšnega projekta, pa tudi teh večjih kompleksnih projektov. Gospod direktor, vprašala bi vas tudi o naslednjih primerjih. Torej, ponekod vlade odločajo o tem, Eh, odločajo o določenih projektih. V tem primeru je to nacionalna odločitev. Gre recimo za sredstva iz ustanove za povezovanje Evrope in tako naprej. Torej, sprejeta je nacionalna odločitev v primeru takšnih skladov. možnost eh, vplivanja v primeru projektov, kjer, držav, eh, kjer eh, sredstva po eni strani prihajajo iz nacionalne pomoči, po drugi strani pa iz skladov, ki so deloma v opravi, v upravljanju komisije. Postavi pa tu vprašaj nacionalne odločitve, Se pravi, po eni strani sredstva prihajajo iz obloča, o tem vpliva na to, oziroma ali so države članice, ki imajo končno besedo pri tem. No, exactly our, our Mislim, da je to točno naša vloga manj se ukvarjamo torej z ukrepi, ki jih. Tukaj gre za nekakšne smernice, ki jih uporabljamo za različna področja infrastrukture. Imamo naprimer sklop smernic za letališko infrastrukturnih sklopov, imamo, to so dokumenti s petimi do desetimi stranami, v katerih skušamo državam, članicam, pa tudi vsem ostalim, ki jih to zanima, pojasniti, kako uporabljamo pravila državne pomoči na tem področju. ali do države. V katerih primerih pa je to že v okviru splošnih skupinskih izjem. V katerem primeru se morajo države članice torej obrniti nas in v katerem ne. In v tem smislu ima čezmejni učinek pomembno vlogo. Če si ogledamo podporo za letališča, si ogledamo ta področja za javnosti. V tem primeru ima to večji učinek na konkurenčnost v primerjavi za situacijo, kjer v območju zajema ni nobenega drugega akterja. Seveda gre tukaj za čisto drugačne učinke kot v primeru, da si konkurenco delata dve različni letališči. Tukaj treba razmišljati o ja, potrebujejo nekakšen nadzor ali odobritev za državne pomoči in če pod kakšnimi nestanovitnosti. Čez manj kot eno leto bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Vemo, da se bo morala v prihodnosti EU veliko bolj kot v preteklosti glede na to, o čemer smo se ravno kar pogovarjali, ali menite, da lahko nadaljujemo z delom po starem ali Evropske unije, ali vse to zahteva spremembo pri pristopu in kaj bi ta sprememba lahko bila. Bojim se, da je to vprašanje, ki presega moj plačilni razred. Gre za zelo politično vprašanje. Mislim, da je pred dvema tednoma zelo pomembna, vendar pa državna pomoč ni pomembna za ta področja, o katerih ste govorili. Ko govorimo o azilu, o migracijah, o varnosti, o vseh teh vidikih, gre tukaj za stvari, ki ne zadevajo gospodarske dejavnosti. In kakršnakoli pomoč se zagotovi tem dejavnostim, ne glede na to, ali pride do sredstva strani držav članic ali pa EU proračuna, je to izven našega obsega pristojnosti. In tudi nimamo predvidno. Digitalizacija pa je relevanten primer. Če bi se naprimer države članice odločile podpreti eno ali pa drugo družbo, da bi na ta način podjetji investiralo v takšne tehnologije. In če bo ena država članica izbrala eno podjetje, ki ga bo podprla pri raziskovanju, ki pa se na podoben način. V nekaterih drugih primerjih pa ne vidimo veliko razlogov za to, da bi se odobrilo to pomoč. Pa je predvideno več možnosti za državno pomoč. In moj experience. Izvolite, profesor. Um. Na osnovi svojih izkušenj bom obranil komisijo, seveda me ne potrebujejo, ni treba, da jim pomagam, saj so se zmožni sami obraniti, ampak če lahko sprejmete moje stališče kot nepristransko stališče, še nisem naletel na primer, ko bi izvajanje pravil državne pomoči škodovalo državi članici. Logika državnih pomoči je enostavna. Treba je upoštevati več enostavnih, ampak v praksi kompleksnih vidikov. Ali je to dobro za gospodarstvo, ali to ustvarja pozitivne učinke, ali gre za to, da trg samo sebe ne more pripeljati do želenih učinkov in zato potrebujemo intervencijo posredovane. Če je odgovor na ta vprašanja da, potem mislim, da Evropska komisija skoraj vedno reče da, državna pomoč je dovoljena. Naletel sem na več primerov, ko države članice menijo, da jih pravila državnih pomoči omejujejo, jih tlačijo v nekakšen prisilni jopič, ampak nisem dejansko prišel do. Si, alguna, alguna con industrial... Verjetno bomo morali kakšno vprašanje. Jaz bi želela direktorja vprašati, ali v luči novega večjega finančnega okvira in pa poenostavitev za upravičence naprej. No, glede na poenostavitve bo pri izvajanju verjetno prišlo do določenih problemov v, v novih programov. in novih norm. Kakšen vpliv bo to imelo na vaše odločitve? Morali boste sprejeti uh, določene odločitve v zvezi z proračunom, odšla, eh, zvišati državno pomoč, zato da bodo kompenzirale za izgubo sredstev. Eh, kako se boste soočili z tem? So še v pripravi za različne programe, ampak mislim, da je 18. aprila komisarka Vistager obiskala Evropski parlament. Mislim, da je šlo za poročilo o konkurenci, letno poročilo. Takrat je omenili, da državne pomoči ne bodo ovira, če na osnovi drugih predpisov zagotovimo nekoliko lažjo obravnavo. Sploh pri tistih območjih, kjer govorimo o kombinaciji evropskih skladov z sredstvi strani držav članic. No, si el, el profesor Garija naročal na rekom. Za zaključek razprave, ne vem, če želi profesor podati. Bolj stroge predpise, ampak to je pač moja preferenca. Si, creo, que no es usted el único, que... <laughs> pero el, la, la... Ja, mislim, da niste edini. No, ampak eh, slišimo bolj drugačne tone, predvsem recimo v zvezi z fleksibilizacijo in tako naprej. Vi ste predlagali bolj stroga komisija, eh, no, komisija bo pa pač opravila svoje delo. Upamo, da dobro. Nišče drug se ni javil k besedi. Zato se zahvaljujemo profesorju Nikolaidesu in pa direktorju. Uh, generalnega direktorata za konkurenco. Mislim, da smo šele na začetku razprav. Veliko bomo še razpravljali o evropskem financiranju. Zanimajo pa nas predvsem tista področja, kjer bi lahko prišlo do težav in kjer prihaja do sivih območij, predvsem za upravičence ni moramo zagotoviti kar na večjo jasnost. Skratka, zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in verjetno se bomo v prihodnosti še večkrat srečali. 25. bomo imeli predstavitev v zvezi s tem, tako da se bomo takrat spet videli. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Točka 4 študija na temo zagotavljanja kakovostnega ustvarjanja delovnih mest s pomočjo programov financiranja Evropske unije. V našem odboru smo ob razrešnicah, ob obravnavanju študij že uh, začeli razmišljati o tem, kako bi dobro prakso iz programov do, eh, bolje vključili v druge programe. Določeni programi, kot je obzorje 2020, imajo pozitivne, pozitivni vpliv na ustvarjanje delovnih mest. Spet na drugi strani pa imamo programe, ki so namenjeni ravno ustvarjanju delovnih mest, pa niso naleteli na tako dober odziv strani upravičencev. Zato bi želeli dobro prakso iz programa Obzore 2020 eh, bolje vključiti v druge programe, ki so namenjeni ravno ustvarjanju delovnih mest. Z nami so avtori študije. Gospa Joana Hoffman bo predstavila to študijo. Izvolite. Um, a... Za analizo evropskih politik delala sem s številnimi kolegicami in kolegi. Pripravili smo študijo v zvezi z zagotavljanjem kakovostnega ustvarjanja delovnih mest s pomočjo programov financiranja EU. Danes vam bom predstavil na nekaj naših ugotovitev in kakovostna delovna mesta so ključna za strategijo Evropa 2020, kajti tam se povdarja pametna, trajnostna in vključujoča rast. Kar nekaj instrumentov in skladov je, ki podpirajo izvajanje te strategije. Ampak črnih mest. To nas je zanimalo, kajti v Evropskem parlamentu se sprašujete, kako evropski skladi pomagajo pri oblikovanju visokokakovostnih delovnih mest. Imeli smo tri cilje in sicer prvič analizirati globalizaciji v zvezi s tem, kako lahko pomagajo zagotoviti kakovostna delovna mesta Izpostaviti želim ta potencial, kajti potencial se zelo razlikuje. Pogledali smo si tudi, kako uspešni so dejansko ti skladi. Je. In meri oblikovanje kakovostnih delovnih mest v okviru različnih instrumentov in politik. In tretjič, naša naloga je bila, da odkrijemo določene ključne značilnosti, ki lahko spodbujajo kakovostna delovna mesta in cije kakovostnega delovnega mesta. Prav tako pa obstajajo različna tolmačenja tega koncepta, zato da bi vzpostavili skupno osnovo za morebitne primerjave med skladi, smo vzeli definicijo Eurofonda, kar zadeva kakovostno delovno mesto in njegove štiri elemente. In sicer možnosti za napredovanje v karieri, kako je zapisana pogodba o zaposlitvi in tako naprej. Upoštevali smo tudi intrinzično kakovost dela, naprimer uporaba spretnosti diskrecijskih pravic, socialnega, fizičnega okolja in kako se meri intenzivnost dela. Prav tako smo in po Eurofundu je bilo zapisano, da v bistvu nobeno delovno mesto ne izpolnjuje celoti vseh štirih elementov. Vedno prihaja do določenih pomankljivosti na določenem področju. Če nekdo veliko zasluži, potem ima tudi daljši delovni čas in tako naprej. Zato je zdaj, da vam zagotovim pregled vseh štirih skladov, ki smo jih upoštevali. Zakaj? Ti izbrani skladi so si med seboj različni, imajo različne cilje, vključujejo različne upravičence, pa so si tudi po obsegu financiranja, ki ga zagotavljajo. Največje razlike je mogoče najti naprimer med obzorjem 2020 in preostalimi tremi skladi. Zakaj? Obzorje 2020 je, tako se zdi, namenjeno temu, da poskrbi za. Če si pogledamo primerjave, lahko vidimo, da bi lahko primerjali naprimer obzorje 2020 in ESF, kajti portfelja sta malce bolj primerljiva. Vendar morda bi bilo bolje primerjati ESF in pobudo za zaposlovanje mladih. Lahko skladi podpirajo oblikovanje kakovostnih delovnih mest na različne načine. Pregledali smo uredbe, ki podpirajo te sklade in to je zelo pomembno, kajti skladi so pač omejeni s temi uredbami. Ugodno s tem oblikujejo delovna mesta in ohranjajo delovna mesta v svetu podjetij in akademije. Predstavili trije skladi, torej ESF, pobuda za zaposlovanje mladih in sklad za prilagajanje globalizaciji, niso namenjeni temu, da bi oblikovali delovna mesta, ne, zagotovanja ali zaposlitve in jim pri tem pomagati, da bodo pridobili spretnosti in kvalifikacije, s katerimi se bodo lažje znašli na trgu dela. Pobudo za zaposlovanje mladih je zelo podobna. Razlika je le v tem, da je kakovost ponudbe o zaposlitvi v bistvu prilagoditev globalizaciji, je še vedno namenjen temu, da se človek ponovno vključi v trajnostno zaposlitev. Pri teh treh skladih je Seveda je pomembno vprašanje, ali gre za nova delovna mesta ali za obstoječa delovna mesta. No, to je v bistvu drugotnega pomena, kaj glede oblikovanja delovnih mest različni za te sklade. Ugotovili smo, da je obzorje 2020 bolj uspešno pri oblikovanju delovnih mest. Obzorje 2020 in predhodni program sta oblikovala veliko delovnih mest na mesta nekaj primerov. Rečemo lahko, da obstajajo ocene, da je program obzorje 2020 zasnovano tako, da bo v obdobju 2014 do 2030 zagotovilo 2 milijona in 300 tisoč novih bavlja zaposlitev, zato ker je veliko udeležencev, več kot 800 tisoč, že bilo zaposlenih ko so zapustili projekte, ki jih podpira ESF. Šest mesecev kasneje pa je več kot 200 tisoč od teh ljudi še vedno bilo za podatki v zvezi z obzorjem 2020, so povezani z ekonomskim modeliranjem, za ESF pa smo podatke dobili od držav članic. Zdaj pa vprašanje kakovosti delovnega mesta. To je zanimivo vprašanje, ampak eh, to je tudi vprašanje, ki bi ga v našem poročilu lahko hrbce. Ni dokazov v zvezi s kakovostjo dela v ESF, vsaj na ravni EU, vendar te dokaze lahko najdemo na ravni posameznih držav članic in regij, nekaj dokazov vam bomo posvetovali kasneje. Ta pobuda zagotovila največ podatkov in dokazov o tem, kako kakovostno je delo, vendar ne še zdaj. Zakaj? Določba v pobudi za zaposlovanje mladih navaja, da morajo države članice redno ocenjevati in pričakujemo torej, da bo dokaznega materijala več, vendar trenutno še ni na voljo. Sklad za prilagoditev globalizaciji prav tako ocenjuje možnosti za delo in dojemanja prejemnikov v zvezi s tem, kakšno je njihovo delo, da je ta sklad pomagal izboljšati dolgoročno varnost glede zaposlitve, izboljšal je možnosti glede karijere in tudi izboljšal je plačo. Udeleženci so se lahko udeleževali izobraževanj na delovnem mestu in raziskovalci, ki so sodelovali v teh projektih, za tiste, ki so sodelovali v dejavnostih ESF in v študiji je bilo ugotovljeno naslednje. Kakovost dela je bila različna, ampak pogosto je bila nizka. Primer pa je vseeno zanimiv, kajte prav mogoče je preučiti različne razsežnosti in jasno je, da so samo nekatere pogodbe trajne, druge ali večina pogodb pa je za določen delovni čas ali pa so pogodbe z nično urno postavko. Udeležba v skladih ESF je nizka, moralo delati v izmenah in to ni nujno idealno delovno okolje. Vendar zelo pomembno je omeniti, da je 89 odstotkov odzivnikov povedalo, da so zadovoljni s pogoji duvancev. Gre za zgodbo o udeležencu v skladu ESF. Prosili so ga, da njihovo delo v zvezi z plačo in v primeru tega udeleženca je bila plača nizka. Vprašali so ga, kakšni so pogoji dela in jasno je v njihovo življenje, da je to najboljša stvar, ki se jim je kadarkoli zgodila. Samo en primer je to, seveda gre za individualen specifičen primer, ampak moramo razmisliti in upoštevati, da gre za relativen pojem. Za nekatere je morda to nespremljivo odzad. Študije uporabljajo ekonometrične modele ali druge ocene, da pripravijo ocene glede omni so različni vidiki kakovosti dela ko govorimo o kazalnikih, je tako, da nekateri programi, seveda bolj omejeni, ne morejo prikazati celotne slike. Zdaj pa še nekaj besed o naših sklepih in priporočilih. Opredelila bom ključne elemente. Ugotovili smo, da bi kakovost dela lahko bolje vključili v temeljne uredbe teh skladov, ampak seveda za to se je treba nečem odpovedati. Obstajajo različne možnosti, glede na to, kako ambiciozni bi bili. In da bi spodbudili tiste, ki izvajo te programe, da upoštevajo te vidike. To je osnovni korak in mislim, da se to skoraj že dogaja. Naslednji korak bi bil, da ne bi povdarili samo pomena, kakovostnega dela, ampak da bi zagotovili tudi neobvezne smernice, kako bi lahko upoštevali dodatne razsežnosti pri prihodnih študijah in preiskavah v zvezi s kakovostjo dela. Najbolj ambiciozen pristop pa bi bil, da bi uvedli določbe, ki so podobne tistim, ki jih najdemo v mesta in da se potem komisiji posreduje dokazi o kakovosti te ponudbe. Pojavlja se tudi vprašanje, ki je zelo pomembno, namreč, ali naj vsi skladi podpirajo delovna mesta in ustvarjajo delovna mesta, ali pa ne bi bilo morda bolje oblikovati sinergij na drugačen način, zato da bi dosegli boljše rezultate. Zakaj to pravim? Če imamo model na visoki ravni, kar zadeva logiko teh skladov. Preglednica je na zaslonu, ampak morda je malce ne pregledna z takšne razdalje. Najdete jo mimo grede v našem poročilu. Namreč na levi strani imate sklade. Gre za stran ponudbe. To so instrumenti, ki želijo spodbuditi trg dela in delovno silo. Po drugi strani pa imamo tudi stran povpraševanja. Zagotoviti moramo, da bosta obe strani delovali bolje, zato da bomo imeli več delovnih mest za ljudi, ki so na trgu. Lahko bi zagotovili tudi več konsistence pri merjenju kakovosti med različnimi skladi EU. Seveda, to je moje razmišljanje, ker sem raziskovalka. Lepo pa bi bilo, če bi okrepili prizadevanja, ki že tečejo na ravni komisije, namreč poskrbeti bi morali, da bodo podatki bolj popolni in da bodo podatki bolj primerljivi med različnimi sklade. Lepo bi bilo, seveda, videti izboljšave, čeprav se zavedamo, da sta komisija in da so države članice vložili veliko časa in truda v to, Sklade pa bi lahko izboljšali še tako, da bi uporabljali bolj napredne metodologije za to, da bi ugotovili, kakšen je učinek na zaposlovanje in zaposlitev. Tudi s tem bi lahko zagotovili bolj robustne dokaze za oblikovanje delovnih mest in kakovost delovnih mest. Tukaj bom končala, če imate kakšno vprašanje ali kakšen komentar, bom seveda z veseljem na to tudi odgovorila. Hvala. Eh, Hvala lepa. Veliko zamisli ste predstavili. Res ste predstavili nekaj novih zamisli. Gospod Štehovski, izvolite. Hvala lepa, gospod, eh, gospod predsedujoč, da bi ta delovna mesta obstajala, če bi bilo manj upravnega bremena, s katerim se soočajo podjetja še posebej. Skladov EU, dejali ste, da ste imeli intervjuje, dejali ste, da ste imeli vprašalnik. Zanima pa me, kakšne vprašanja. Mi smo v odboru za proračunski nazor in mi potrebujemo dokaze. Zanima me, omenjali ste sinergije med skladi. In še eno zadevo. Lepo prosim, da nam bolj specifično poveste, kaj bi ali da bi izboljšali povezave med skladi. Ja, agradecer, digamo. Jaz sem se želela zahvaliti za predstavitev. Torej, rast in delovna mesta sta bistvenega pomena za gospodarsko rast. In uh, ko bomo odločali o proračunu, bomo morali razmisliti o tem, ali so tukaj dovolj samo številke oziroma spremembo v realnosti. No, vi ste v svoji predstavitvi povedali, da je ena izmed prednosti programa Obzorje 2020 to, da uh, je tukaj. Pa se povdarja predvsem ponudbo. Rekli ste, da bi potrebovali program, kjer bi upoštevali oboje, nekako zagotovljeno ravnotežje med ponudbo in pa popraševanjem. Samo ponudba namreč ni dovolj. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Veliko jih je bilo. Poskušala bom odgovoriti na vsa vprašanja, sicer ne v vrstnem redu, ampak eh, vseeno bom poskusila odgovoriti na vsa. Na začetku metodologija, to je zelo pomembno vprašanje in res tega nismo omenjali v svoji predstaviti. Preden razložim metodologijo, želim še enkrat povedati, kaj je bil namen te študije. Morda tukaj obstaja rahel nesporazum nas so prosili, da preučimo dokaz in dokaze pri teh štirih skladih, zato kako ti skladi prispevajo k oblikovanju delovnih mest in kakovosti delovnih mest. V naši študiji nismo ocenjevali vpliva skladov EU, gledano širše, To bi zelo presegalo namen naše študije. Naša študija je bila bolj namen osko usmerjenega pregleda. Pogledali smo, kakšni dokazi so na voljo in parlamentu smo želeli dati izhodišče za to, da začne razpravo o oblikovanju delovnih mest, še posebej kakovostnih delovnih mest. Kar zdaj v metodologijo, V študiji smo se naslednili na kvalitativne raziskave, imeli smo dve vrsti pregleda dokumentacije. Po eni strani smo imeli dokumente, ki so povezani z skladi, preučili smo tudi presoje učinka, ki so na voljo, ocene skladov, tako na ravni EU, kot tudi na nacionalni ravni. pri strukturnih skladih je zadeva na nacionalni ravni seveda mnogo širša in presegalo bi namen te študije, da bi res pregledali vse dokaze na ravni držav članic in regij. Mi smo si pogledali samo izbrane države, kjer smo pričakovali, da obstaja določeni dokazi za oblikovanje delovnih mest in kakovost delovnih mest. Pri drugi vrsti zaupanja in zajemanja oblikovanja delovnih mest in kakovosti delovnih mest. Za parlament smo pripravili različne, smo imeli z različnimi deležniki na ravni EU, pa tudi na nacionalni ravni. Preučili smo številne primeri, da ni bil naš cilj ali namen, da bi ocenili učinek teh skladov. Kajti taka metodologija ne bi bila primerna. Zdaj pa še preostala vprašanja. Prvo vprašanje je bilo v zvezi s tem, ali je mogoče, da bi bolj kakovostna delovna mesta oblikovali brez skladov EU zaradi upravnega bremena, zaradi težav pri izvajanju teh skladov in tako naprej. Na kratko je odgovor ne vem. Kajti Nimamo podatkov o oblikovanju delovnih mest na nacionalni ravni v primerjavi z evropsko ravnjo. Težko je govoriti o tem, kaj bi se zgodilo brez skladov EU. Prav zato naša študija meni, da potrebujemo takšne podatke. Želimo si, da bi imeli tudi ocene nasprotnih dejstev, da bi poskusili ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če ne bi posredovali sklade. Torej, ali tudi ocene nasprotnih dejstev, da bi poskusili ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če ne bi posredovali skladi. Torej, ali bi bila ta delovna mesta, ki so oblikovana, vseeno oblikovana, če ne bi bilo financiranja s strani EU. Določene študije te vrste obstajajo, nekatere študije je izvedla komisija, morda tudi Evropski parlament, Seveda pa se študije naročajo tudi na nacionalni in regionalni ravni. Ne nimam. Kar zadeva drugo vprašanje. Vprašali ste, ali se oblikovanje delovnih mest pojavi zaradi rasti gospodarstva ali zaradi financiranja, ki prihaja strani EU. Mislim, da je to. Vprašali ste, kje so dokazi za vse to Mislim, da boste nekaj dokazov našli v poročilu. Obstaja še nekaj primerov, ki smo jih zapisali v poročilu in ki jih lahko preberete v študiji, prihajajo z nacionalne ravni ali z evropske ravni od države EU28. In da se naredi pregled razpoložljivih možnosti, kajti naša študija je bila preveč eh, osko usmerjena to bi bilo korisno in to bi bila priložnost. Eh, in morda komisija že razmišlja o tem, da bi v primeru pobudu s tem vprašanjem o številkah, ki sem jih navedla v predstavitvi, mislim, da ste omenili 89 odstotkov ljudi, ki so bili zadovoljni, vprašali ste, odkot prihaja ta številka in zakaj so sploh bili zadovoljni, v zvezi s čim so bili zadovoljni. Študija je bila precej robustna, temeljila je na približno 2000 udeležencih. Šlo je za naključni vzorec udeležencev v ESF, nekateri so našli delo, drugi ne. Vprašanje v zvezi je šlo v smer zadovoljstva, torej dokolikšne ravni so bili zadovoljni z delovnimi pogoji pri delu, ki ga imajo. In morda na koncu še najpomembnejše vprašanje, da bi lahko bili bolj natančni glede sinergij. Tako različne sklade. Zakaj primerjamo obzore 2020 z ESF? Mislim, da je to vprašanje, o katerem bomo z veseljem govorili, kajti nekateri drugi skladi ali instrumenti bi bili bolj primerni za primerjavo lažje bi pokazali, kakšne so. Še posebej nedavno poročilo skupine na visoki ravni v zvezi z obzorjem 2020 in prihodnostjo in prihodnim. Da so te zgodbe nekoliko oddaljene od posameznikov. Če uh, delaš na področju raziskav, je pač tako. No, pa jih preglasi eh, sporočanje, ki temeli bolj na čustvih in ne toliko na dejstvih. Tako pa če. razmišljamo, kakšne informacije lahko dobimo iz makroekonomskih modelov. Tukaj gre bolj za ocene, ne razkrije pa toliko podatkov o posamičnih podjetjih. Ko si ogledate predvrz za kakovostna delovna mesta, mislim, da smo to prednost dobro izkoristili v primerjavi z drugimi kolegi iz, eh, socialnih, eh, recimo, iz socialnega sklada in tako naprej. Eh, sinergije in to bo koristilo tudi nacionalni in pa lokalni ter regionalni ravni. Hvala lepa. Naslednja govornica. Najlepša hvala. Evropska komisija dokončuje sektorski predlog, tega boste dobili do konca meseca. In v večletnem finančnem okviru ste verjetno že videli, da želimo izboljšati sinergijo med našimi programi, saj smo spojili nekatere programe, ni pa predvidena sinergija za obzorem 2020. Gre za popolnoma različne misije, ki pa se sicer dopolnjujejo. To študijo smo prebrali in strinjamo se s številnimi ugotovitvami. Kar zadeva kakovost zaposlovanja, je prav zares težko imeti enoten sklop kazalnikov, ki bi odražali raznolikost države članice, pa tudi različnih funkcij. Če se ogledamo različne ankete, ki smo jih pred nedavnim objavili na področju zaposlovanja, je premalo teh presežnih zaposlitev in na tem seznamu je veliko tistih, ki pravzaprav niso, veliko, niso visoko kakovostna. Včasih so nekatera delovna mesta, ki se upravljajo dolgoročno, naprimer pri programskih inženirjih, ampak tukaj gre za težavne stvari. Primankuje pa zdravstvenih delavcev, primankuje tudi gradbinskih delavcev. To niso visoko kakovostne zaposlitve, ampak tukaj, naprimer, delovne sile primankuje treba je biti pazljiv. Če se bomo pri skladu preveč osredotočali na kakovost zaposlitev, mislim, da bomo skrešili naš cilj in sicer to je to, da moramo najti delovno mesto za določenega posameznika, tistega, ki najteže najde zaposlitev. Začudena sem na tem, kako nezadovoljni so ljudje, ampak če imate toliko težav za iskanjem delovnega mesta, potem to, da najdete nekakšno delovno mesto, je že uspeh, čeprav to delovno mesto ni idealno. Če, na primer, že eno leto iščete zaposlitev. Poročilo upravičeno omenja tudi, da se uporablja povezano tri različne sklade, ki imajo cilj investirati v človeški kapital, ne pa v ustvarjanje delovne sile. Tukaj gre za drugo stran povpraševanja. Po To se pojasnili. Gre za, zaposlu, za zaposljivost ljudi in zaposljivost tistih, ki težko najde delovno mesto. Kot raziskovalka seveda je treba stvari preveriti. Jaz sem delala v revizijah in morala sem preveriti tudi situacijo v nekaterih regijah pomagamo državam članicam vzpostavljati družene mehanizme za zaposlovanje, ampak pri teh evaluacijah je treba podariti, da porabijo tudi veliko časa, terjajo veliko podatkov in kolegi so že povedali, da upravičenci včasih ne vidijo nekakšnih praktičnih koristi od tega. Kaj sploh pomeni ta ocena dejstev? To sem se vedno spraševala. To je tako kot, ko preverjamo zdravilo, ali je dobro ali ne. Thank you nekomu damo to zdravilo, drugemu pa zdravila ne damo. To so torej dve tesni skupini. To je dobra zamisel. Če pa potem na osnovi ugotovitev rečemo, da polovici pomagamo, polovici pa ne, zaradi tega, ker hočemo preveriti, ali je zdravilo učinkovito, potem me bodo prav gotovo kritizirali. Popolnoma sem prepričana glede praktične vrednosti teh študij, ki so osnovane na dokazih, ampak mislim, da se moramo o tem še pogovarjati. Govorili ste tudi o vrzelih in o pomankanju podatkov. Ponavadi na koncu leta dobimo podatke strani držav članic, potem tudi ugotovimo, kako učinkovito je bilo delovanje običajnega sistema. Na to lahko razmišljamo tudi o kazalnikih, s katerimi pospremimo te ukrepe. Spremljamo pa tudi, kako uspešni so mladi po 6, 12 in 18 mesecih od tega, ko najdejo delo. Hvala. E, ne vem, če želi še kdo zastaviti kakšno vprašanje. Študija zastavlja kar nekaj zanimivih vprašanj, je zelo poglobljena. No, pričakujemo tudi nove predloge glede programov strani komisije. Zato bi bilo dobro razmisliti o tem, kako lahko dobre prakse iz določenega programa uporabimo tudi druge. Predvsem gre tudi za pomen dobrega sporočanja. Kaj ti številni, eh, tako močna v javnosti. Eh, ali pa, je, ali pa javnost bolj zazna uspešnost programov, kot so recimo obzorje 2020, ne pa toliko uspešnost drugih programov, kot je recimo socialni sklad ali pa schema za poslovanje mladih. Uporabili te formate. Uh, kako je možno, da je tisoč evrov, ki jih dobi štipendist v okviru obzorja 2020, zaznanega kot nekaj evrov in njihov učinek ne dojemamo na enak način. predvsem se moramo osredotočiti na tista področja, kjer je težko, bolj jasno je treba prikazati, kakšen učinek imajo sredstva, ki jih damo na voljo iz naših skladov in programov. V stiku tako za strokovnjaki, kakor tudi seveda kolegom iz komisije. Sedaj pa dajem besedo gospodu Sarvami, ki bo prevzel predsedovanje seji. Yes, good afternoon on my behalf and um, Lepo pozdravljeni Vesel sem, da lahko predsedujem seji. Ostaja nam samo še 2018, razrešnica 2017, pomoč EU za Mjanmar oziroma Burmo. Besedo dajem pristojni članici računskega sodišča, to je. Ja. hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim poročilo Evropskega sodišča o pomoči Evropske unije za Mjanmar Burmo. Ta je v obdobju prehoda, odkar je marca 2011 eh, civilna skupina prevzela vlado. Gre za vlado, ki eh, se sooča z številnimi med uh, verskimi in pa med etičnimi trenji in nasiljem. Aprila 2018 smo odpravili sankcije za vlade. Uh, Leta 2013 smo odpravili vse sankcije razen embarga na orožje. Evropska unija je več kot eno milijardo namenila Burmi v obdobju 2007 do 2020, predvsem v okviru bilateralnih, regionalnih in pa tematskih inštrumentov. Pri tem smo uporabili tako posredno, kakor tudi neposredno upravljanje. Uh, Revizijo smo osredotočili na izdatke med 2008 eh, eh, do 2016. Gre za financiranje razvojne pomoči, niso zajeti izbruhi nasilja proti manjšini Rohingja v državi Rakine. Kaj smo preučili? Naš cilj je bil oceniti, ali je bila pomoč Evropske unije Mjanmaru učinkovita. Ocenili smo, ali so SZD in pa komisija podprli uh, razvojne cilje pri svoji razvojni pomoči. Prav tako smo analizirali, ali je naša razvojna pomoč dosegla zastavljene cilje. Kaj smo torej ugotovili? Ugotovili smo, da je bila pomoč deloma uspešna. Evropska unija je igrala pomembne vloge pri podpori prednostnih razvojnih ciljev in bistveno količino sredstev smo dodelili tej državi. Aktivno smo se odzvali na potrebe te države v težkih okoliščinah, torej gre za institucionalni okvir, eh, reforme, napredek, vse to je bilo negotovo. Nismo se dovolj osredotočili zato na razvojne prednosti. Odločitev komisije, da se osredotoči na štiri sektorje, ni bila v skladu z eh, agendo za spremembe iz leta 2011. Prav tako komisija ni ustrezno ocenila geografskih prednostnih nalog v državi. Notranja mobilizacija dohodkov ni upoštevala prednostnih nalog, geografske prednostnih nalog, čeprav je to ključnega pomena za razvoj države. Upravljanje razvojne pomoči je bilo splošno zadovoljivo. Za ukrepi smo se soočili z razvojnimi prednostnimi nalogami um, komisija je pri tem izbrala ustrezne modele, ampak opravičila oziroma utemelitev za dodelitev določene količine sredstva posameznim sektorjem ni bila ustrezno utemeljena. Komisija je pogosto uporabljala določbe glede izjav, izjave o krizi za neposredno sklepanje pogodb z izvajalskimi partnerji. S tem se je povečalo tveganje škodljivega učinka na stroškovno učinkovitost podjektov, projektov. Stopnja dosega rezultatov se pri revidiranih projektih razlikovala. Eh, načrtovani izložki so bili doseženi le pri polovici revidiranih projektov. To pa zlasti zaradi zamud pri izvajanju, zaradi zamud pri izvajanju dejavnosti programov sodišeni molo oceniti izvidov in trajnosti rezultatov. Septembra 2017, do takrat smo čakali, zato da se je izvedel na kakšen postopek izmenjave informacij med objema generalnega direktorata. Evropska komisija mislim, da bi morala oblikovati skupen načrt izvajanja za zagotavljanje nujne pomoči, pa tudi za prenovitev in obnovo v dolgoročnih kriznih območjih. Kriza rohing je nekaj, kar je nedojemljivo. Skupni sklad za mir bi morali uporabljati na vseh območjih, tudi v državi Rakin. In to je bila res izgubljena priložnost za to še posebej rnljivo območje. Zato prosim Evropsko komisijo, da razširi področje uporabe tega mirovniškega sklada tudi na državo Rakin. Res je, da je evropska pomoč, ki je namenjena Burmi in Mjanmarju, nekaj, kar ne more biti vezano le na krizo Rohingya. In zato bi se želel navezati še na nekaj splošnih vidikov tega posebnega poročila. Glede na to, kar je povedalo računsko sodišče, mislim, da ni dobro, da se Evropska komisija omejuje le na nekatere specifične področja. Te štiri sektori so seveda prioritetnega pomena. Ampak mislim, da bi lahko na osnovi razširitve sredstev razširi ta področja štirih sektorjev na pet sektorjev. Evropska komisija misli, da bi morala v prihodnje bolje utemeljiti tudi zneske financiranja, ki se posvečajo prioritetnim področjem in pa ukrepam. Mislim, da bi morali učinkovito izvajati vse prednostne naloge in ukrepe v Burmi in zato bi morala Evropska unija paziti prvič na to, da se okrepi sodelovanje na terenu, tudi v povezavi z mednarodnimi partnerji mislim, da bi morali izboljšati tudi razmere med stroški in pa rezultati. Izboljšati je treba drugič upravljanje s projekti, jim dati večjo prepoznavnost tudi ukrepom Evropske unije in pa tretjič na koncu, zagotoviti bi morala Evropska unija boljše spremljanje izvajanja ukrepov in projektov. To je torej kratek povzetek, ki sem ga pripravil tudi v delovnem dokumentu, ki bo objavljen čez nekaj tednov. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Prnjo. Zdaj pa še krajša izmenjava s poročevalci. V senci, gospod Celer, prva in verjetno zadnja intervencija. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Prnjoju za osnutek poročila na žalost razmere v Mjanmaru niso takšne, da bi jih lahko povzeli za samo nekaj besedami. Pred nekaj tedni smo za delegacijo pododbora za človekove pravice obiskali Mjanmar in ugotovili smo, da je situacija v državi problematična, ne samo kar se tiče skupine Rohingja. Rohing v zadnjih dnevih slišimo poročila iz uh, severne države Hačim, pa tudi iz drugih držav. Eh, tudi tam obstajajo velike etične skupine, ki jih vodijo mm, gospodari vojne, tam obvladujejo stanje v teh državah, prihaja do bojev, do eh, mrtvih in to seveda ne izboljšuje razmer v tej državi. Uh, Leto 2011 je potekalo v znamenju navidezne demokratizacije. Uh, Aung San Suu Kyi je eh, bila izvoljena za predsednico in to je povzročilo veliko navdušenje ob katerem niso upoštevali uh, stanje v tej državi, ki je že takrat bilo problematično. Še vedno je v tej državi samo delna demokratizacija, poleg civilnega parlamenta, civilne vlade, tam še vedno obstaja velik del uh, Um, nadzora uh, strani vojske. Uh, um, tako da nobena zakonodaja ali pa ukrep ne more biti sprejet brez privolitve vojske. Istočasno spada vojska tudi v industrijsko-gospodarski kompleks, tukaj obstajajo močne povezave z Kitajsko in poročilo računskega sodišča lepo eh, prikazuje, kazuje šibke točke naše razvojne politike, zlasti tam, kjer eh, sodelujemo za partnerji in pa za drugimi skladi. Potem ni prepoznavnosti Evropske unije, o tem smo se tudi prepričali na licu mesta. In partnerji tudi niso dovolj vključeni v delo ali pa usposobljeni za to. Uh, vsaj ne v tolikšni meri, kot bi si to želeli ali pričakovali, mm, kar se tiče sodelovanja z institucijami. No, istočasno eh, je bilo tudi nekaj uspehov v Mjanmaru, predvsem v eh, civilni družbi. Projekt mikrofinanciranja je številnim ljudem omogočil. Um, ustanovitev majhnih in srednje velikih podjetij. Istočasno je bilo zabeleženih nekaj uspehov v zvezi z odprtjem trga Evropske unije za Mjanmar. 400, uh, eh, več kot 450 delovnih mest je bilo ustanovljenih v tekstilnem sektorju. Uh, in ob tem so države članice pazile na to, da so pri tem bili spoštovani socialni in pa okoljski standardi pri ustvarjanju uh, teh delovnih mest. Tako da tukaj so temna in pa svetla plat eh, tesno med seboj povezani. Um, gospod Parnjo je že napovedal, da bo š... treba v širšem obsegu obravnavati razvojno politiko Evropske unije v Mjanmaru, pa tudi druge. Treba je jasno spregovoriti o uspehu te politike, pa tudi o njenih pomankljivostih. Najlepša hvala, preden bodo besedo dobili drugi, pa bo stališče predstavil še GD Devko. komisije ima besedo zdaj. Vi ste tudi poročevalec o senci, v redu, očitno sem dobil napačne informacije. Izvolite. Uh, so, um, ich spreche auch in Deutsch, weil wir Dolmetscher da. Govoril bom nemško, ker imamo upanje, da se bodo razmere izboljšale, da se bo vojska vse toliko umaknila iz vlade, da bomo lahko govorili o procesu demokratizacije. To se je samo delno uresničilo. Poročilo še vedno nakazuje, kad, eh, z vidika takratne situacije je to bilo razumljivo. Želeli smo podpreti proces demokratizacije, želeli smo zagotoviti, da ne bo prišlo do nazadovanja. Lahko se strinjam s tem, kar sta povedala Žilpa. Je poročilo računskega sodišča nekoliko previdno. Mislim, da bi ponekod morali biti predvsej bolj jasni pri naših kritikah. Razmere so se bistveno spremenile. Ko se je začelo vprašati, ali je ta naš program, ki je namenjen razvojni podpori, še primeren oziroma ali bi morali poskrbeti za spremembe. Tako, ko gre za geografsko usmeritev in pa tudi prednostno obravnavo posamečnih projektov. Vila, eh, vendar pa te obljube kasneje niso bile izpolnjene. Tudi sama predsednica teh obljub ni spoštovala. Obljubili so, da bodo omogočili vrnitev Rohingje iz eh, Bangladeša, ampak to se ni zgodilo. To tudi ni bilo možno, ker so bile njihove vasi in doma. Ali ne bi morali tukaj poskrbeti za neko novo usmeritev našega razvojnega programa? In to pogrešam tudi v predlogih računskega sodišča, Eh, nasplošno si priporočila v redu in žil je še dodal določena priporočila, ampak sprašujem se, ali ne bi morda. Mislim, da bi to bilo potrebno in zato komisijo spodbujam in sprašujem, ali namerava. Najlepša hvala, gospod Klinc, zdaj pa GD Devko, izvolite. Čeprav je bilo premirje reširjeno na nacionalno ravno v tem kontekstu delujemo. Zdaj pa ta priporočila, mislim, da se vroča. Predvsem smo želeli priti tudi do rezultatov. So nas pa številni prosili, da bi podpirali še več volitve demokrati odzvati na odpiranje države to smo tudi spremljali z delom. Res bi je, da bi morali sodelovanje bolj formalizirati, ampak sodelovanje z EKOM poteka lotni zgled za razvojno pomoč. Razmišljamo tudi o humanitarni pomoči in pa dostopu do humanitarne pomoči na področju Mjanmarja. Sodelovanje je veliko bolj harmonizirano in zdaj se pogovarjam tudi o usklejevanju dejavnosti na področju izobraževanja v Mjanmarju. Formalizacija tega procepiti, spremljanje pa tudi zagotavljanje informacij. Če želimo dobiti rezultate, potrebujemo informacije. In Številna področja v Mjanmaru niso dostopna in zato je tudi težko pridobivati statistične podatke, zato je to za nas velik izziv. Pogosto statistični urad na nacionalni ravni tam, ki zbirate podatke, vlada ne more oblikovati svoje politike, če ne vedo, kaj se dogaja v njihovi državi in v državi, kot je Mjanmar, je seveda veliko različnih etničnih območij, zaradi razdrobljenosti teh področji pa je težko pridobiti vse te podatke. Smo pa izboljšali spremljanje, upoštevali bomo priporočilo računskega sodišča. Na to pa upravljanje s projektom in pa večjo prepoznavnostjo evropskih projektov. Na začetku zli prepoznavnost naše pomoči z posebno čezmeno dejavnostjo, kako lahko